zelo kratko sporočilo imam bom govoril o polščini konferencija predsednikov je soglasno sprejela svojo odločitev o nagradi za saharova za to leto to je zelo pomembno odločitev o nagradi saharova za to leto to je zelo pomembna nagrada najpomembnejša nagrada ki jo podeljujemo pet predstavnikov arabske pomladi je dobilo to nagrado. Państwo ich nazwiska. Przeczytam Państwu. Zdaj bom prebral imena. Mohamed Bouazizi z Tunezji. Posmrtno. Azizi iz Tunizije. Asma Mahfouz. Asma Mahfouz iz Egipta.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 tisto, kar se je zgodilo v naši bližnji soseščini. Tako se tudi borimo za naše temeljne vrednote, na katerih temelji Evropska unija. Tako smo tudi izkazali solidarnost z arabskim svetom. Tako smo pokazali, kako občudujemo in priznamo tiste, ki spreminjajo razmere v naši bližnji soseščini. Hvala. Madame Wallis.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 sedem ljudi umrlo, šest jih še vedno niso našli, veliko mostov je bilo uničenih, veliko uničene infrastrukture nasplošno. Zato prosim, da storite vse v svoji moči za to, da nam pomagate, da pomagate tem regijam, ki so trpele veliko škodo. Hvala, smo si zapisali, kar ste povedali, sedaj pa glasovanje. Najprej gospa Jutova. Letno poročilo Varuha človekovih pravic 2010. Kdo je za, proti?